Gospod predsedajoči, gospe in gospodje, ponovno začenjamo zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo in če ni komentarjev, potem lahko ta zapisnik sprejmemo. Sedaj pa kar prehajamo na prvo točko dnevnega reda za današnje popovdne. Gre za skupno razpravo.